in nedvomno to lahko predstavlja tudi nov vir eh, denarja, ki eh, upamo, da bo pripeljal tudi do konkretnih predlogov. Najlepša hvala v imenu Evropske ljudske stranke Jean-Paul Gozes. Hvala.